bosta začeli z razpravo. Najprej gospa Klas za štiri minute. Gospa predsedajoča, spoštovani, spoštovani gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Danes imamo rezultat številnih pogovorov in pogajanj, ki so bila številna tudi zelo čustvena. Jutri bomo o tem glasovali. Pogajanja so bila težka. Pogajanja s svetom in komisijo so pripeljala do rešitve. Ugotovili smo, da znanost ne razpolaga vedno z jasnimi dognani in da ne utira vedno edine prave poti. Potrebno bo znanstveno spremljanje za to, da bi obrednotili učinke te nove zakonodaje. Rada bi se presrčno zahvalila vsem, ki so prispevali konstruktivne predloge in s tem prispevali k temu kompromisu kolegice in kolege v parlamentu, Evropska komisija, francosko predsedstvo. Žal, češkega predsedstva danes z nami ni. Vsem tem bi se rada zahvalila. Zahvaljujem pa se tudi sodelavcem in asistentom. Pred nami je direktiva o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov in to je velik korak k harmonizaciji na področju zaščite zdravja in potrošnikov. Jamčimo zdravo hrano in zdravo okolje. Prvič urejamo oziroma harmoniziramo uporabo fitofarmacijskih sredstev na evropski ravni. Opravi meri. Fitofarmacevska sredstva so zdravila za rastline. Strokovno in pravilno jih moramo uporabljati, zato da imajo pravilni učinek. Uporabljati jih moramo v pravilnem odmerku, v pravem času. Sem sodi tudi eh, razmislek, ali so kemična sredstva primerna ali pa je bolje uporabiti mehanska sredstva. Izbira najboljše tehnike in pa pravilnih naprav za nanašanje prispevajo k zaščiti okolja in k eh, zaščiti rastlin. Države članice izdelujejo nacionalne akcijske načrte z ukrepi za zmanjšanje uporabe pesticidov, zato da bi znižali tveganje. In to je najvišji cilj uporaba in pa načelo integrirane uporabe pesticidov. To bo zavezujoče leta 2014. Zaščita vode ima, je zelo pomembna. Države članice uporabljajo to in sicer prilagojeno na, ok, na okoljske danosti. Zniža se uporaba fitofarmacijskih sredstev tam, kjer je voda. Naprave se stalno obnavljajo oziroma vzdržujejo in sicer naredne intervale. Zagotoviti je treba tudi potrebno usposabljanje za tiste, ki uporabljajo fitofarmacevska sredstva. Tisti, ki brez potrebnega znanja uporabljajo fitofarmacijska sredstva privatno, lahko povzročijo veliko škode. Zato je potrebno obveščati in usposabljati tiste, ki fitofarmacijska sredstva uporabljajo, distribuirajo in. Prodajajo. Do sedaj smo imeli v državah članicah različna pravila, sedaj pa smo to prilagodili na visoki ravni. Ukvi, ti ukrepi služijo uporabnikom, okolju in zdravju. V Evropski uniji bodo sedaj veljali enaki pogoji in to bo zagotavljalo tudi enake pogoje pri eh, proizvodnji. Snovi, ki škodijo zdravju, ne bodo dopuščene. Prepoved pa mora temeljiti na znanstvenih dognanjih in ne na političnih dogmah. Upoštevati moramo tudi izpostavljenost pesticidom. Kajti odmerek je bistveni. Tableta proti glavobolu je zelo dobra, ampak če jih vzamemo kar 20 naenkrat, to ogroža življenje. Gospa predsedojoča, mislim, da imam na voljo 6 minut, imam še 2 minuti za skupino. Sedaj prehajam k zaključku. Mislim, da smo dosegli dober kompromis. Okoljsko politiko in zdravje sedaj združuje. Mislim, da bomo jutri glasovali pozitivno. Opozorim pa še na tehnični vidik. V četrtem odstavku 14. člena je prišlo do napake. Tukaj se nanašamo na člen 4, tukaj gre za internetne portale, ampak v četrtem členu ni tretjega odstavka in mislim, da bi morali to najprej popraviti. Hvala lepa. Hvala lepa. Govorili ste pet minut, gospa Klas. Pet minut ste govorili še enkrat bom preverila, če boste morda na koncu še enkrat lahko dobili besedo. Sedaj pa dobi besedo gospa Brajer za štiri minute, prosim. Gospa predsedojoča, spoštovane kolegice in kolegi, gospa komisarka, gospod komisar. Dogovor je bistvenega pomena za zaščito potrošnikov, zaščito zdravja in okolja in gospodarstva. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki v senci in poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Lepo se zahvaljujem tudi vsem odeleženim asistentom. Lepa hvala tudi komisiji, obema komisarjema. Zahvaljujem pa se tudi francoskemu predsedstvu. Lepa hvala tudi tistim kolegicam in kolegom, ki niso podlegli paniki, ki izvira iz številk industrije. Pri prvem branju smo imeli 200 predlogov sprememb v Evropskem parlamentu in na ta način smo poskušali skupno stališče odločno izboljšati. Z jasnimi merili sedaj končujemo hokus pokus, ki ne temeli na znanstvenih dognanjih. Nihče ni mogel kvantificirati tveganja. Zato je jasno, da je treba preprečiti genostropene rakotvorne in substance stropene za raznoževanje. Te mor, vse te snovi morajo izginiti iz živil. Na ta način dobro poskrbimo tudi za okolje. Zelo sem vesela, da nam je uspelo določiti prva jasna merila za strupene snovi. Zaupam odgovorni komisiji v naslednjih štirih letih, da bo predložila nova merila. Zlasti pa sem vesela, da je Evropskemu parlamentu uspelo zaščititi tudi čebele. Prvič se je to zgodilo v zakonodiji. Škoda je ocenjena na 140 milijard evrov škode oziroma milijonov in škode so neverjetno visoke, če bomo izgubili naše čebele. Zato prosim, da jutri zavrnete predloge sprememb, ki so bili še vloženi. Kompromis, če bi to sprejeli, bo kompromis izboljšal stališče sveta in prosim, da kompromisa znova ne načenjamo. Zelo sem vesela, da smo dosegli tudi izboljšanje na področju substanc, ki so neurotoksične. Evropa je družba znanja in ne smemo si dopustiti, da bi neurotoksične substance ogrožale otroke v razvoju njihovih možganov. Zauzemamo se za harmonizacijo, ne da bi pri tem ogrozili pravico držav članic. Smo za fleksibilizacijo pri odobritvah. Trojna podlaga kaže tudi na to, kako pomembno je za nas zdravje. Zelo restriktivno smo, se, smo oblikovali eh, omejitve prepovedi izjema ne bo pravilo, ampak obratno. Zelo sem tudi vesela, da smo v to uredbo zapisali tudi zaščito živali. Poleg tega smo dosegli oziroma določili več preglednosti, čeprav bi se na tem področju želela več poguma sa strani Evropske komisije. Upam, da bomo sedaj za več dostopa do protokolov dosegli izboljšave. Na koncu bi rekla še nekaj. To ni samo mejni kamen za zaščito potrošnikov in eh, zdravja um, v Evropi. To je nov začetek. Sedaj se odpovedujemo visoko nevarnim pesticidom. To se je zgodilo prvič in to je enkraten pojav na svetu. Na ta način Evropska unija prevzema vodilno vlogo na področju zaščite zdravja in okolja. Poleg tega Evropska unija prevzema vodilno vlogo tudi drugod. Ta zakonodaja bo povdarila tudi dodano vrednost za državljanke in državljane, kajti vedeli bodo, da se Evropska unija zauzema za zaščito potrošnikov in zdravja. Hkrati pa smo dosegli položaj, ki prenaša prednosti tudi za industrijo. Ta nam bo v prihodnje prinašala boljše in bolj zdrave proizvode. Prisrčna hvala. No, hvala lepa. Govorili ste pet minut, gospa Klas, imate še eno minuto na razpolago, lahko ta čas izkoristite še na koncu razprave. Gospa Brajer pa je govorila pet minut in pol, ima še minuto in pol za politično skupino. Sedaj pa v imenu Evropske komisije, gospod Dimas in nato gospa Vasilijo. Izvolite, gospod komisar. Hvala lepa, predsedujoča. Najprej bi rad eh, čestital poročevalki, poročevalčkama Klas in Brajer. Rad bi se zahvalil tudi odboru Envi za odlično sodelovanje v povezavi z obema predlogoma. Gre za direktivo o določitvi okvira za trajnostno rabo pesticidov in v drugem primeru za dajanje fitofarmacijskih sredstev v promet. Izredno je, da smo v drugem branju dosegli dogovor. Ta dogovor zagotavlja, eh, da bo izvorni predlog komisije pravočasno sprejet in da bo sedaj ta predlog eh, sledil še ambicioznejšim okoljskim ciljem. Pomembno je, da eh, oziroma uporaba pesticidov je tista, ki nekoliko uznemirja naše državljane in zato je bilo nujno, da smo zaostrili sedani pravni okvir. Imeli smo direktivo iz leta 1991 eh, o dajanju fitofarmacijskih sredstev v promet. Po drugi strani pa smo morali pokriti tudi uh, luknje, ki smo jih ugotovili pri uporabi takšnih proizvodov. Dogovor uh, o direktivi kaže Evropske unije, da ima potrebno politično voljo za to, da sprejme ustrezne ukrepe za zaščito državljanov in okolja. Evropski parlament je prispeval k temu, da je direktiva postala v nekaterih točkah še ambicioznejša kot izvorni predlog komisije. Države članice uh, morajo vzpostaviti nacionalne akcijske načrte z kvantitativnimi cilji, zlasti za tiste snovi, ki eh, predstavljajo tveganje. Prav tako pa morajo države članice poskrbeti za to, da se bo določene proizvode manj pogosto uporabljalo. In to ni bilo lahko doseči, kajti poročevalske so morale eh, prepričati države članice v to, da tam, kjer je potrebno, da zmanjšamo tveganja, moramo zmanjšati tudi uporabo pesticidov. In to je poročevalki uspelo. Dogovor, ki je bil dosežen, je korak bistvenega pomena za doseganje zaščite okolja in spoštovanje zdravja državljanov v Evropski uniji. Komisija lahko sprejme predloge sprememb in na ta način bi lahko direktivo sprejeli v drugem branju. Sedaj pa ima besedo gospa Vasiliju. Spoštovani poslanci, najprej bi se rada zahvalila poročevalkama, gospe Klas in gospe Brajer. Rada bi se zahvalila tudi poročevalcem v senci za njihov konstruktivni pristop k temu predlogu. Rada bi se zahvalila tudi francoskemu predsedstvu in vsem ostalim, ki so prispevali k uspešnemu zaključku drugega branja predloga komisije. Fitofarmacijska sredstva igrajo pomembno vlogo v hortikulturi, v agrikulturi, v gozdarstvu eh, in prav tako vplivajo tudi na zdravje ljudi, živali in na okolje. Zato moramo zagotoviti, da bo njihova uporaba urejena na učinkovit in uravnovešen način. V izvornem predlogu komisije, se je komisija eh, posvetovala z vsemi udeleženimi stranmi iz različnih sektorjev in izvedla je tudi številne ocene vpliva. Prednostna naloga komisije je bila in je še vedno to, da bi dosegli najvišjo stopno varstva za uh, zdravje ljudi, živali in tudi za okolje. In vesela sem, da je to razvidno tudi po Eh, da je to razvidno tudi iz ehm, osnutka kompromisa, ki je rezultat pogajanj z evropskimi, drugimi evropskimi institucijami. Na ta način bomo dobili jasne kriterije, jasne določbe za odobritev aktivnih sestavin za fitofarmacevske eh, izdelke eh, in Prav tako bodo morali proizvajalci odgovarjati drugim udeleženim stranim. Oblasti v državah članicah bodo morali poostriti nazore o trgovanju in uporabi fitofarmacijskih sredstev in prav tako bodo morali nadzor povečati države članice. Testiranje na živalih bo odpravljeno. Eh, za spodbujanje trajnostnega razvoja eh, kmetijstva pa se bomo izognili tistim eh, snovem, ki predstavlja največje tveganje. Komisija bo preučila tudi razpoložljivost trenutnih proizvodov, ki vsebujejo snovi, ki so označene kot endokrini motilci. In to uh, s tem ne bomo zmanjšali uh, določb oziroma teže določb te direktive. Prav tako bomo upoštevali tudi uh, zdravje čebel. V členu 8 odstavek 1, 2 in 3 bo komisija posebno pozornost posvetila temu, da bo izvedla oceno tveganja, ki bo ocenila izpostavljenost tveganju skozi, izpostavljenost čebel tveganjem skozi nektar in uh, skozi nektar. Na način bomo okrepili varovala na področju okoljevarstva in okrepili bomo tudi varovala na področju zdrav, zdravja naših državljanov. Ta direktiva odraža tudi določbe Lizbonske strategije. Postopek odobritve bo postal krajši in bolj učinkovit. Države članice ne bodo več delovale izolirano, saj eh, bo vzajemno priznavanje postalo norma prej kot izjema. To bo utrdilo notranji trg in eh, zagotovilo bo večjo razpoložljivost fitofarmacijskih sredstev za kmetovalce. Na koncu bi rada povdarila, da je to tudi popolnoma kompatibilno in komplementarno z eh, predlogom o, eh, o trajnostni uporabi pesticidov, ki je v pristojnosti mojega kolega komisarja Dimasa. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa sedijo govorniki v imenu političnih skupin, v imenu EPPED, gospa Henkot Šipke, za dve minuti. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisarja, najprej se želim zahvaliti poročevalkama, komisiji, pa tudi institucijam, še zlasti francoskemu predsedstvu. Storili so vse, da so dosegli ta kompromis, to je uravnotežen kompromis za človeško zdravje in za kmetovalce. Kar zadeva kmetovalce, tri cone in sistem harmonizacije, to je nekaj, zaradi katerega bo dostop do proizvodov lažji. Govorimo tudi o manjši uporabi, sklad financira komisija in komisija bo to tudi zagotavljala in to bo omogočalo dajanje na trg manjših izdelkov in vrtnarskih izdelkov med sedaj in do 2020, 2020 bomo imeli zagotovila. In če bomo dosegli oziroma dobili dokaze, da so to endokrini disruptori, potem ti izdelki ne bodo več na trgu. In to bi pomenilo, da ti izdelki vodijo do bolezni in primeru rakovih obolenj. Imamo tudi degenerativne bolezni in seveda so bile tudi tukaj povezave dokazane upoštevati je treba še en pomemben vidik. Namreč, sedaj bomo ravnali v skladu z varovalnimi ukrepi za čebele in to bomo res strogo upoštevali. Komisijo sprašujem, ali bomo ponovno pregledali direktivo 2757 v zvezi s tem, kar sem sedaj povedala. Ogledali si bomo tudi biološke metode. Mislim, da moramo tukaj poskrbeti, da imamo učinkovito trženje rezultatov teh raziskav, te raziskave podpira in financira komisija. Zato mislim, da je to pomembna spodbuda, ki je potrebna, zato da spodbudimo raziskave, ki jih izvajajo podjetja za kemične raziskave. Kar zadeva poročila, bomo imeli tudi umestna poročila, spremljanje in nadzor in to je sedaj zagotovljeno in upam, da bodo nacionalni organi tudi tukaj sodelovali. Hvala. Hvala lepa, gospod Henetkot, zdaj pa gospod Jurgenson za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Torej, ta predlog prihaja o pravem času. Na Danskem smo ponosni na to, da imamo čisto vodo, ki jo lahko pijemo, ne da bi jo morali prej prečiščevati. Če, predlog, če bi eh, izpeljali predlog komisije tako, kot je bilo mišljeno prvotno, bi to pomenilo, da bi na danskem število pesticidov na trgu podvojili. To bi nedvomno pomenilo tudi, da bi zato številni pesticidi prišli tudi v vodo potem bi morali našo vodo tudi čistiti in to bi pomenilo katastrofo za Dansko. Če bi torej predlog Evropske komisije obveljal v prvotnem besedilu, bi to prenašalo slabosti za našo državo in za države, ki eh, so na podoben način kot Danska poskušali zaščititi okolje in zdravje. EU ne sme nobene države prisiliti, da bi odpravili svoje ukrepe. Akcija parlamenta je preprečila, da do tega ni prišlo in da nam ni treba prevzeti tistih pesticidov, ki jih ne želimo. Nadaljni pozitivni dejavnik, ki ga je zagotovil Evropski parlament, je, da je sedaj potrebno odpraviti najnevarnejše snovi. To je povezano tudi z REACHEM. Določene snovi so bile že prepovedane v tem okviru. Snovi, ki se uporabljajo v elektroniki, pri igračah, so, so, in so stropenja, so prepovedane, kajti te snovi lahko preidejo v prehrambeno verigo. Zato je potrebno in pomembno, da te snovi izginejo. Še nekaj se mi zdi pozitivno, kar me tudi razveseljuje. V številnih državah članicah so bili uvedeni akcijski načrti in v njihovem okviru se kvalitativno in kvantitativno opravljajo ocene. To pomeni, da zlasti upoštevamo snovi, ki so posebej tvegane. Z kvantitativnega vidika pa to pomeni, da. Tisti, ki obremenjujejo okolje, obremenjujejo tudi nas in zato jih moramo znižati. Pri toksičnih snovih, pri neurotoksičnih snovih, torej to so tiste snovi, ki um, slabijo možgane, tu je pomembno, da jih ne uporabljamo več. Obžalovanja vredno je, da industrija lahko dokaže, da so potrebne in jih lahko v tem primeru še naprej uporablja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod kolega v imenu Alde, gospa Laperus, prosim. Merci, la Hvala, gospa predsedujoča, komisarja, kolegice in kolegi. Upam, da bomo kmalo sprejeli ta svežen o pesticidih. O dveh kompromisih bomo v parlamentu glasovali, mislim, da sta to uravnotežena predloga in zaslužita si podporo iz več razlogov za proizvajalce in uporabnike. Vključujete veliko prednosti, pa nastavljanje postopkov, razdelitev na tri območja in vzajemno priznavanje, ki gre z roko v roke s tem. Mislim, da je to dobro, če želimo imeti več usklajenosti po vsem območju EU, vendar države članice tega niso želele. Boljše usposabljanje za prodajalce in uporabnike, boljše razumevanje tega, kako uporabljati pesticide. To so jamstva za boljšo, va, boljše varovanje uporabnikov, pa tudi gospodarstva. Če si delimo podatke o testiranju na živalih, to je prednost. Prednosti iz vidika varovanja javnega zdravja in okolja so velike. Kar zadeva endokrine disruptorje do sedaj še nismo imeli definicije tega, noben zakonodajni tekst se ni s tem obravnaval. Komisija ima štiri leta časa, da na podlagi znanstvenih podatkov pripravi predloge, da bi lahko identificirali lastnosti endokrinih disruptorjev. Tako bomo lahko izdelke klasificirali v zvezi s tem, ali so disruptori ali ne. In to bo industriji dalo znanstveno potrjen okvir, ki ga želi kompromis upošteva tudi čebele in tudi njihovo nenadomestljivo vlogo v ekosistemu. To je pomemben korak naprej. Vpliv aktivnih snovi na čebele bo upoštevan, pa tudi na nektare in prašnike. Zagotovila sem zainteresiranim stranem, da sistem treh območij upošteva njihove skrbi in državam članicam omogoča, da pooblastijo večje število izdelkov. Obstaja tudi možnost odstopanj. Parlament je uvedel tudi klauzulo o pregledu, ki zahteva, da komisija oceni učinek te zakonodaje na konkurenčnost kmetijstva. Kako sem že povedala, spodbujamo proizvajalce pesticidov, da razvijajo nove, učinkovite izdelke, ki spoštujajo javno zdravje in pomisleke v zvezi z varovanjem okolja. Na koncu želim povedati, da so fitofarmacevska sredstva zdravila za rastline in zato moramo njihovo uporabo uravnavati. Besedilo bo prispevalo k trajnostnemu kmetovanju. Dva predloga, ki jih imamo pred sabo, sta dobro uravnotežena med javnim zdravjem in varstvom okolja na eni strani in kmetovalci in razpoložljivostjo na drugi strani. Želim povedati, da sem z veseljem sodelovala z vami, dragi kolegi, drage kolegice, v zvezi s to občutljivo temo. Naše delo je bilo primer tega, kako lahko poslušamo drug drugega in sodelujemo z drug drugim. Čestitam obema poročevalkoma, gospe Klas in gospe Brajer ki sta opravili zelo dobro delo v postopku pogajanj. Hvala. Hvala lepa, gospa Laperus. Besedo dobi za UN gospod Aylward za tri minute. Tri minute. Um, Hvala, gospod predsedujoča. Govorim tik pred glasovanjem in to je pomembno za kmetovanje in za javno zdravje. Bodimo se na jasnem vsi, ki smo govorili o tem, v tem postopku zakonodaje, smo to storili zaradi skrbi o kmetovanju in dobavi hrane. Vendar vsi vemo, da ne smemo preveč uporabljati pesticidov, kajte povečali smo možnost za rakava obolenja, pa tudi poslavšali smo kakovost vode in zraka. To vpliva tudi na kmetovalce, ki so najbolj v stiku s pesticidi. Vpliv te zakonodaje je, da zaščitimo zdravje okolja in državljanom. Kot zakonodajalci si moramo vedno prizadevati za uravnoteženost naših predlogov. Ne smemo in ne smemo dovoliti, da sprejemamo abstraktne zakone. Če bomo to storili, bomo padli že na prvi oviri. Potrebujemo oceno vpliva in to, smo, to nas je veliko že zahtevalo. Nihče ne ve, koliko snovi bo prepovedanih. Irska ima edinstveno podnebje, ki je zelo mor, mokro. Zato so naši izdelki zelo izpostavljeni različnim škodljivcem. In to bo vplivalo na razpoložljivost izdelkov. Zato uvedba te zakonodaje čez 18 mesecev, to je zelo pomembno. Pesticidi, ki so že na trgu, bodo ostali na razpoložljivi ravni, dokler njihova pooblastilo ne izteče. Če na Irskem lahko dokažemo, da bi to morali omakniti, imamo veliko ovir na poti. In če nam to ne uspe, lahko snov ostane odobrena še pet let. V teoriji bo to morda delovalo, v praksi pa moramo poskrbeti, da bo to delovalo. Trenutno si ne moramo privoščiti, da povečamo financiranje strani EU. In investirati moramo v alternativne poti, ki so prav tako učinkovite. Videli smo, kako lahko pomagajo druge nekemične snovi in druge snovi za zaščito rastlin. Pozdravljam predlog spremembe parlamenta, ki bo ščitil tudi čebele. In še na koncu pozivam svoje kolege, da podprejo predlog spremembe 181 in zavrnejo predlog spremembe 169. Komisija je, bo proizvedla dobre rezultate za endokrine disruptorje. Ne moremo pa mešati znanstvenih in neznanstvenih rezultatov. Hvala. Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa za zelene, gospa Brajer, kot pročevalka, še enkrat za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Rada bi nakratko odgovorila kolegom. Mislim, da bi si morali prebrati to, kar imamo pred seboj. Onesli smo predlog spremembe za to, da endokrinih eh, snovi ne bi bilo več na trgu. Vi pa obračate to na glavo s svojim predlogom spremembe. Prosim, da se to še enkrat pogledate. Morda bi jutri lahko umaknili svoj predlog spremembe, kajti nasprotuje ravno temu, kar ste pravkar povedali. Kar, se, kar želi industrija pesticidov je to, da mi ne uvajamo meril in vsak se mora potem vprašati, ali bo popustil pesticidni industriji ali ne, ali pa bo zagovarjal več dodane vrednosti za potrošnike zdravja in okolje. To je vprašanje, za, kar, za katero tu gre. Zaščititi želimo okolje in danski primer jasno kaže, kako je uspelo v 20 letih razpoloviti količino pesticidov, kako jim je uspelo razpoloviti število ostankov pesticidov v hrani in zagotoviti še prednosti za okolje. Sedaj pa še nekaj besed o poročilu gospe Klas. Še enkrat lepa hvala za njeno delo. Kot politična skupina bi si želeli, da bi imeli jasne cilje in jasne časovnice. Pa vendarle, seveda upamo, da bo to spodbuda za države članice, da uvedejo nekakšno eh, konkurenco. Tiste države članice, ki so najbolj pripravljene resno vzeti eh, fitofarmacijska sredstva in pa trajnostno kmetijstvo. Želela bi si oziroma upam, da bo odločba sodišča, ki je bila sprejeta, ki jasno podpira potrošnike, da dobijo te informacije, lahko služila temu, da bi v Evropski uniji več potrošnikom in potrošnicam omogočili več dostopa. Mislim pa, da nam je uspelo zagotoviti več preglednosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mosakjo, za GUE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 industrija je tukaj eh, branila svoje interese. Mi pa moramo braniti interese naših državljanov in ti interesi so, da se jih ne zastrupa za pesticidi, in da dobijo varno hrano. Kmetovalci morajo proizvesti bolj varne proizvode. Preveč kemije je v pesticidih in to je slabo za vse. Slabo je za okolje, za hrano in za kmetovalce, ki morajo veliko plačevati za te pesticide. To je star model, star model kmetovanja in ni kvaliteten model. To je bitka, ki vse veliko stane in prav tako je to slabo slabo za izpuste toplogrednih plinov in za okolje. Sedaj, se želimo, sedaj želimo preiti na bolj zdrav model, ki bi državljanom zagotovil bolj varno hrano, pa prav tako pa bi poskrbel tudi za več delovnih mest. Zaradi ustrajnosti obeh poročevalk in zaradi ustrajnosti tehničnega osebja, ki so sodelovali z eh, svojimi sodelavci v svetu, je bilo doseženo veliko. Eh, Cilje glede vsebnosti stropenih snovi v eh, pesticidih so bili postavljeni in prav tako je se zagovarja ne kemična obdelava zemlje, ter zagovarja zato, da bi branili vodo pred onesnažanjem, vendar pa so sedaj države tiste, ki morajo prevzeti odgovornost. Tudi škropljenje je slabo in e, ni nobenega posebnega vzroka za to, da bi soh škropili. Prav tako, če že pride do škropljenja, moramo ljudi pravočasno obvestiti o tem. Dobra ideja bi bila, da bi se odpoveli, da bi se odpovedali tistim trem uh, zonam, pri katerih je ustrajal svet. Ampak dobro, dosegli smo veliko napredka, da bi se izognili uh, nevarnim in strupenim snovem. Gre za pomemben korak naprej in upam, da glasovanje ne bo uh, v bran tistim negativnim vidikom. Gospod Blokland. razprava o uporabi fitofarmacevskih eh, sredstev je težka razprava. Težko je postaviti ravnovesje med dobrim in slabim. Po eni strani kemijska sredstva povzročajo škodo v naravi, po drugi strani pa kmetijstvo ne more shajati brez fitofarmacevskih sredstev, saj bi sicer vse eh, kulturne rastline uničili škodljivci. In to bi imelo pomembne posledice za industrijo živil pomembna naloga politikov je to, da vzpostavi zdravo ravnovesje med eh, kmetijstvom in med trajnostnim razvojem. In sedanji predloge grejo ravno v to smer, zato jih podpiram. Zlasti me veseli to, da smo ustrajali pri znižanju tvegan in ne samo pri znižanju uporabe, kajti znižanje uporabe ne pomeni nujno to, da s tem zmanjšamo tudi tveganja. če bi sredstva sedaj uporabljali v večjih koncentracijah, bi to imelo negativne posledice za ljudi in za okolje. Prav tako pa nismo dovoljenja za dajanje teh sredstev na trg zaostrili tako močno, kot smo to eh, želeli na začetku. Obema poročevalkama se zahvaljujem tudi za dobro sodelovanje in za angažma, ki sta ga pokazali, zato da smo dosegli te rezultate. Hvala lepa. Gospod Mout ima besedo za minuto in pol. Bombardirali so me za sporočili kmetovalcev iz celotne južne Velike Britanije in ti so označili ta predlog za katastrofičen. Pravijo, da bo to privedlo do manjših rastlin, do višjih cen in to bo sprostilo pot za tiste uvoznike, ki ne uh, spoštujejo kriterijev. Prišlo bo do izgube delovnih mest, nekatere enote bodo postale eh, nedobičkonosne, proizvodnja se bo ustavila in eh, prišlo bo do zaprtja tovarn v mojem volilnem okrožju. Kaj ti, ponekod pač ne obstajajo alternative tistim sestavinam, ki jih uporabljajo kmetovalci. V velikih državah je prišlo do neprimernih ocen učinka in e, o tem je že bilo govorjeno. Če boste, snovi, če boste nevarnost e, uporabili kot e, kriterij, potem lahko preboveste tudi bencin ali kofein. Tudi znanost vam govori proti tem predlogu. Prišlo bo do izgube bioraznovrstnosti. Eh, Integrirani programi za boj proti škodljivcev so že znižali potrebo po pesticidih. Sedaj so pomembne druge opcije in ne samo količina. Prav tako pa ste ignorirali možnost kolebarjanja. Nimate pravice, da bi uničili nekaj tistih sektorjev v britanskem kmetijstvu, ki še uske, uspevajo samo zato, da bi jim usiljevali nekakšne danske kriterije za zaščito pitne vode. Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat delovna skupina, gospod Tisen. Hvala lepa. Uh, poročevalke so se zelo borile za predlog, ki zasluži naso podporo. Prvi zato, ker eh, zasleduje ambiciozne zdravstvene in okoljske cilje in zato, ker ohranja trajnostni razvoj kmetijstva. Prav tako pa je s tem jamčena tudi konkurenčnost evropskega kmetijstva. Kakor eh, je to vedno pri kompromisih, smo morali tu, tudi tukaj določene stvari opustiti, določene sprejeti. Uh, sami, sama bi se bolj zauzemala za znanstveno selekcijo kot za oceno tveganja, ampak drugače pač ni šlo. Pozitivne so naslednje točke. Države članice so sedaj dobile določene marže pri določanju ciljev za zmanjšanje volumna pesticidov. Potem drugič, Evropska unija se bo razdelila v tri cone. Eh, v teh eh, treh conah se bo, bo prišlo do vzajemnega upoštevanja odobritev. Eh, izboljšala pa bo tudi razpoložljivost teh fitofarmacijskih sredstev. Države članice bodo odločale tudi o tem, kako ravnati z tamponskimi conami okrog vodotokov. In pravilno je tudi to, da lahko države članice spremejo ukrepe, zato da bi olajšale odobritev fitofarmacijskih sredstev. To je pomembno zlasti za majhne države. Upam, da bo ta sklad za manjše uporabnike podprt tudi z evropskimi sredstvi. Fitofarmacijska sredstva moramo uporabiti na varen način, to je razumen moto. Če bomo na razumen način nadzorovali zadeve, če bomo uh, um, fitofarmacijska sredstva uporabljali na obveščen način in če bomo upoštevali tudi to, da naše kmetijstvo mora ostati konkurenčno, potem gre ta predlog v pravo smer in zato si zasluži našo podporo. Hvala lepa. Gospa Ferreira. Hvala lepa. Uh, hvaležna sem poročevalkam. Eh, nekatera fitofarmacijska sredstva sicer povečujejo proizvodnjo rastlin, ampak eh, nekatere zmed teh sredstev imajo tudi slab vpliv na okolje in na zdravje. Zato je nujno, da vzpostavimo določene epidemiološke registre, tako da bomo lahko videli, kakšne so posledice uporabe določenih pesticidov, kakšna je izpostavljenost eh, kmetovalcev, njihovih družin in seveda potrošnikov. V nekaterih regijah je prišlo do eh, porasta rakavih obolen zaradi uporabe pesticidov in to prizadene tako kmetovalce kot tudi njihove družine, njihove otroke. Seveda pa tukaj postaja tudi vprašanje vpliva na okolje. Vemo, da imajo nekatera kemična sredstva slabe učinke na vodotoke, na pitno vodo in zato potrebujemo tamponske cone, ki bodo določene na, ni sicer zadovoljujoče, da bodo te eh, tamponska območja določena na nacionalni ravni. Komisija mora biti tukaj, tukaj um, previdna. Tudi erozija številnim kmetovalcem onemogoča, da bi v prihodnosti lahko uporabili zemljo, ker bo prišlo do erozije. Evropska unija se tukaj odziva, kar je dobro in prav, ampak mora pomagati tudi kmetovalcem pri uh, tem, da opustijo določene nevarne pesticide. Evropska unija mora to tudi finančno podpreti, ustaviti, vzpostaviti mora povezavo med podporo kmetovalcem in eh, kvaliteto njihovih eh, proizvodov. spodbujati moramo nove oblike proizvodnje po celotnem eh, teritoriju, glede na to, kakšne rastline eh, nekje uspevajo in kakšna zemlja je v določeni regiji. Those MEPs who consider the second reading. Hvala, gospa predsedujoča. Naj se pridružim tistim poslancem, ki se jim zdi dogovor v drugem branju dobro uravnotežen kompromis. Ta kompromis eh, kaže pot do nadaljnih eh, izboljšav v sektorju, um, omogoča nam uh, doseganje kvalitetnejših in manj strupenih pesticidov še zlasti pa pozdravljam izboljšave izvornega predloga komisije, ki želi preprečiti duplikacijo uh, testiranj in ki se želi izogniti testiranju na živali. Upam, da bo imel ta predlog um, vpliv tudi na druge direktive, naprimer zbiranje podatkov fitofarmacijskih sredstev, ki so prav tako v postopku revizije. Uh, tudi če so pesticidi po definiciji stropeni in če gre za izjemen primer, to še ne pomeni, da bi morali izvajati nepotrebno ži testiranje na živalih oziroma da bi morali še oziroma upam, da bo v prihodnosti možno zmanjšati pogostost testiranja na živali. Um, nova fitofarmacijska sredstva bodo lahko izboljšala situacijo. Jaz na lepto okirožruto višči ehtologo. Gospod Rutovič, za eno minuto. Spoštovane gospe in gospodje, pesticidi so snovi, ki škodujejo tako živalim kot okolju. Naj vas opozorim na to, da v številnih državah hranijo pesticide v takih okoliščinah, da škodujejo tako prebivalcem kot okolju. Brez pomoči Evropske unije tega problema v revnih državah ne bomo mogli urediti. Uravnotežena raba pesticidov je zelo pomembna. Mi moramo izobraziti uporabnike ter jim pomagati. Številni strokovnjaki menijo, da so pesticidi zelo pogosto, prepogosto uporabljeni in tudi v prevelikih količinah. To velja še zlasti za manjše uporabnike, ki nimajo dovolj kmetijsko-tehničnega znanja z tega področja. Pesticide je seveda treba tržiti, potrebujemo pa tudi več znanstvenih raziskav na tem področju, sredotočiti se moramo na tiste dejavnosti, ki bodo omejile uporabo pesticidov in njihov vpliv na zdravje in okolje. Rad bi se zahvalil gospe Klas in tudi gospe Brajer za ti dve poročili. Naj vas opozorim na to, da bosta ti dve direktivi resnično nekaj vredni, če jo bomo dejansko začeli izvajati tudi v praksi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Stas, dve minuti. Hvala lepa, gospod, gospod predsedojoča. Direktiva o trajnostni rabi pesticidov in trženju pesticidov sta pomembni direktivi. Trajnostna proizvodnja hrane je seveda temeljna človekova pravica. Mi smo predlagali svetu in komisiji dva kompromisna predloga. Ta predlog smo pripravljeni podpreti, vendar bi si želeli, da bi bil rezultat boljši. Moram reči, da sem bil močno presenečen nad pristopom, ki ga je vzela in zauzela industrija in tudi kmetijstvo. Prav tako sem bil presenečen nad njihovo ogorčenostjo. Mi bomo glasovali za izboljšanje zaščite tako okolja kot zdravja ljudi. Zahvaljujoč bolj strogemu nadzoru in tudi novejšim tehnologijam bomo to lahko storili. Več kot polovica pesticidov, ki je sedaj na voljo, ne bo več v uporabi. Kmetijske organizacije trdijo, da bo kar 90 odstotkov pesticidov izginilo, da se bo to zgodilo v zelo kratkem času, v obdobju nekaj let. Naša dožnost je, da zagotovimo visoko raven javnega zdravja, zlasti pri tistih snoveh, ki so mutagene, ki so škodljive tudi za reprodukcijo mislim, da bi kmetje morali sprejeti kompromis, ki smo ga dosegli. Imamo tudi sporazum, v katerem piše, da če so specifični sektori zaradi tega predloga ogroženi, jim bomo dali na voljo več časa, da se prilagodijo. Kolegice in kolegi, imamo zelo dober kompromis, dosegli smo tako ravno težje med potrebami okolja kot industrije. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica McDonald ima eh, čas eno minuto in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Ogromno število primerov imamo na ravni Evropske unije, s katerimi naj bi izboljšali zdravje ljudi in varstvo okolja. Imamo pa tudi številne primere, pri katerih je Evropska unija sprejela preveliko birokratskih ovir, ki onemogočajo, da bi izboljšali kakovost življenja. Mislim, da ta svežen o pesticidih sodi v ta drugi sklop mi moramo jasno povedati da si želimo zaščititi kmete in ne industrijo naj opomnim prejšnjega govornika da tudi kmete skrbi zdravje ljudi tako kot ostale državljane kmetje nimajo nobenih zlobnih namenov V tem svežnju ni dovolj znanstvenih dokazov, ki jih potrebujemo za to, da zavarujemo naše zdravje in gospodarstvo. Nimamo dovolj dobrih ocen vpliva prav tako nismo uspeli zagotoviti trajnostnega razvoja podoželja, prav zaradi tega, ker zakonodaje ne izvajamo dovolj strogo. Mislim, da bo ta svežen imel ravno nasproten učinek, kot smo nameravali. Mi smo imeli dober namen, to pa je, da zagotovimo dober trajnosten razvoj podeželja. Na vse zadnje pa smo sprejeli preveč omejujoča pravila, ki bodo zavrla razvoj podeželja in škodovala kmetom. Seveda sem prisluhnila vsem argumentom. Na Irskem vsi kmetje trdijo enako. Mislim, da jih upravičeno skrbi zaradi tega svežnja. Prav tako se mi zdi, da nismo dovolj zaščitili ljudi in okolja. Seveda trialog predstavlja napredek, vendar je treba veliko več storiti pri teh uredbah s tem, da vložimo predloge spremenj. Hvala zelo redko se zgodi da evroskeptik kot sem jaz spregovori v korist nekega poročila da ga podpre mi se zavzemamo za to da se sprejme to poročilo ker gre za čezmejni problem Ponavadi so predlogi preveč birokratski, vendar v tem primeru, ki ga obravnavamo danes, to ne velja. V tem predlogu smo se izognili birokraciji, poročeval, ki sta na dobri poti. Seveda pa je treba zagotoviti tudi ustrezno nadzor nad strupenimi snovmi. Pri tem moramo jasno začrtati pravila ukrepati moramo tako, kot smo ukrepali na področju boja proti kajenju in proti alkoholu. Prav tako moramo državam zagotoviti možnost, da izvajajo bolj stroge ukrepe in prepovedi, kar je odlično. Vendar nekateri proizvodi, ki so nevarni in so prisotni na trgu, na podlagi tega ne bodo omaknjeni, nažalost. Tudi naš kolega je že govoril, o tveganjih, o tem, da potrebujemo v Evropski uniji stroga pravila. Namreč ljudje kupujejo proizvode, ki prihajajo tudi izven Evropske unije. Sam menim, da je treba potrditi to poročilo in ta odličen kompromis. Hvala. Kolega Tomasa Bajsa ne vidim za dve minuti François Grostet. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Seveda bi rada čestitela obema poročevalkama prav tako pozdravljam dosežen sporazum. Ta sporazum smo dosegli zahvaljujoč odličnemu delu tako obeh poročevalk, kot tudi komisije in sveta. Gre namreč za poročilo, ki se meni zdi zelo pomembno. Sporazum je uravnotežen, upošteva interese vseh, kar pomeni, da bomo zaščitili tako varstvo potrošnikov oziroma zdravje potrošnikov ki jih vedno skrbi, kadar govorimo o pesticidih. Potrošnike skrbi, kadar se govori o tem, da ostanki pesticidov onesnažujejo okolje in tako naprej. Prav tako je treba ukiniti rakotvorne snovi in mutagene snovi. Kar zadeva varstvo okolja in zaščito biotske raznolikosti, treba zaščititi našo prst, čebele, okolje nasploh, treba je zaščititi kmete. Kmetje so tisti, ki jih v prvi vrsti zadeva raba pesticidov. Oni so tisti, ki bodo uh, z odobravanjem gledali na uskladitev pravil. Prav tako je treba vsem dati možnost, da se v določenih primerjih uporabijo nekatere snovi, ki so potrebne za radi kmetijstva. Kmetijstvo pa si želimo, da bi bilo trajnostno. Kemična industrija pa mora najti alternativne rešitve. Kmetijstvo seveda potrebuje kemično industrijo, vendar mora leta najti nove alternativne rešitve. S tem besedilom ne bomo več mešali tveganja in nevarnosti. Pesticidi so očitno nevarni, pomembno pa je tudi, kako se te pesticide uporablja in metoda uporabe pesticidov potem opredeljuje, ali je nek pesticid nevaren ali ne. Treba je izobražiti strokovnjake, vse tiste, ki uporabljajo pesticide, tudi splošno javnost. Na koncu pa ne rečem še to, da je treba harmonizirati tudi nadzor pri uvozu. Ne moremo zahtevati določenih stvari od naših kmetov, istočasno pa v Evropsko unijo vnašati proizvode, ki ne spoštujejo naših predpisov. S tem bi lahko povzročili nelojalno konkurenco. Hvala. Okay. Hvala lepa. Zdaj pa minuto in pol Tomas Vajs. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se opravičujem, da sem brez sape. Sem bil na letu Air France, oziroma moral bi biti, pa so me pozabili. Gospa predsedujoča, ne vem, zakaj gre pri vsem tem, ampak vse skupaj me spominja na Lenina, ki je rekel, slabše je boljše. Mislim, da se ravno to dogaja. Slabše postaja boljše. To opažam v svojih zadnjih šestih mesecih kot poslanec. Vidim, kako škodljiva je Evropska unija za življensko raven, za prihodek državljanov tudi za okolje, v katerem živijo. To poročilo ne priznava nobenega tveganja oziroma nevarnosti, niti ne razlikuje med obema. Naj vam povem, da obstaja tveganje, da se bom spotaknil oziroma padel na poledenelih pločnikih, ko se bom vračal domov in zopr to ne moremo storiti nič. Kar pa zadeva kmete, zaradi tega kompromisa bodo cene hrane še više. Sam bom glasoval proti, namreč slabše je boljše in mi, Britanci, bomo zapustili Evropsko unijo, takoj ko bo vse to postalo jasno. Hvala. Äh, Zdaj pa sledi eh, korbe dve minuti. Izvolite. Äh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se rada zahvalila obema poročevalkama in tudi vsem poročevalcem v senci mislim da je ta kompromis ki smo ga dosegli pomemben korak k trajnostnemu kmetijstvu to je nekaj kar vsi nujno potrebujemo seveda pesticidi igrajo pomembno vlogo ko gre za preprečevanje bolezni rastlin in zatiranje škodljivcev istočasno pa moramo zagotoviti tudi čisto okolje ki je bistvenega pomena za zdravje ljudi na tak način bomo tudi zmanjšali razkol med konvencionalnim kmetijstvom in organskim kmetijstvom, kot ga imenujemo. Obstajajo trije, tri pomembna sporočila, namreč nam bolj nevarne kemične snovi bodo prepovedane, možna so odstopanja, če ne obstaja nobena alternativa, kar pomeni, da kmetijstvo pravzaprav ni ogroženo. Drugič, v zakonodaji smo predstavili tudi številne pobude, s katerimi naj bi zagotovili, da se uporabljajo pri majhnih proizvajalcih tudi trajnostni pesticidi, kar je pomembno za manjše kmete. Številni kmetje se bojijo, da jih bo ta nova zakonodaja ogrozila, vendar jih ravno nasprotno še dodatno zaščiti. Imamo na voljo tudi posebna sredstva, ki jih lahko mali in srednje veliki proizvajalci uporabijo pri raziskavah. Prav tako smo predstavili načrt, s katerim bi želeli zmanjšati nevarnosti, ki so povezane z uporabo kemičnih snovi, tako v Evropski uniji, kot tudi v občutljivih območjih, kot je naprimer okolica šol. Tam bomo uporabo pesticidov zmanjšali. Gospa predsedojoča, postopoma zmanjšujemo uporabo pesticidov, kar bo koristilo tako zdravju ljudi, kot tudi okolju. Sama bi si želela, da teh strupenih snovi spoh ne bi uporabljali. Najlepša hvala. Sledi minuto in pol Friedrich Ries. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropski državljani so lahko zadovoljni zaradi dobrega kompromisa med Evropsko komisijo, svetom in parlamentom. Gre za kompromis o pesticidih dolgo časa smo nanj čakali, že dolgo sem tudi sama pričakovala to razpravo, enako nestrpno so jo pričakovali na Irskem in v Veliki Britaniji. V tem kompromisu se zagotavlja ravnoteže tako med varstvom kot tudi konkurenčnostjo. Mi vemo, da so pesticidi pomembni zaradi zaščite pridelka, vendar so številni državljani zaradi pesticidov bolj izpostavljeni zdravstvenim tveganjem. Nekatere snovi, kot so snovi CMR, so bolj škodljive kot druge. Več kot milijon zastrupitev je prišlo tudi več tisoč ljudi letno umre zaradi rabe pesticidov. Mi danes govorimo o kratkoročnih ukrepih, vendar se moramo osredotočiti tudi na dolgi rok. Potrebujemo ustrezno politiko na področju pesticidov, politiko, ki bo sodobna, ambiciozna in realistična. Ambiciozna zato, ker se želijo evropejci tako kot mi znebiti nevarnih snovi. Prav tako je treba preprečiti tretiranje iz zraka. Tu moramo biti realistični, kajti dve tretjini snovi na trgu so varne, prepovedati pa je treba nevarne snovi. Prav tako je treba za uporabo vsake snovi pridobiti dovoljenje in to dovoljenje potem obnavljati. Gospa predsedujoča, gotovo je, da potrebujemo novo kmetijsko politiko, v kateri bomo uporabljali manj pesticidov in boljše pesticide. Hvala. Minuto sledi Kuzmiok. Izvolite. Predsednica, pani komisarž, pani komisaržu v debati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, gospa komisarka. Ko govorimo o trajnostni rabi pesticidov in uporabi fitofarmacevskih sredstev, bi vas rad opozoril na tri stvari. Kot prvo, govorimo samo o dveh fazah pri izvajanju oziroma uporabi kemikalij. Gre za samo nanašanje oziroma uporabo teh snovi in dajanje na trg teh snovi. Nič pa se ne govori o recikliranju tovrstnih proizvodov. Na polskem menimo, da bomo potrebovali dodatna finančna sredstva za tretji korak, tako da bodo lokalne skupnosti lahko dejansko uporabljale te snovi na nenevaren način. Prav tako bi bilo smotrno zagotoviti, da države članice Evropske unije sprejmejo odločitev o tem, ali naj uporabljajo in prodajajo te snovi na svojih trgih. Prav tako pa moram izraziti svoje prepričanje, to pa je, da bodo te rešitve, o katerih danes razpravljamo, zagotovile enakopraven položaj za vse kmete v Evropski uniji. Hvala. Eh, Hvala lepa. Ena minuta. Kolegica de Gromezon. Hvala, gospa predsedujoča. V tem poročilu so podana določena priporočila, ki gredo v pravo smer, za kar čestitam poročevalka. Komisija meni, da se pesticidi nanašajo večinoma na skupno kmetijsko politiko, vendar je dejstvo tudi to, da nobena direktiva ne obravnava tako celostno okolja in varstva okolja. Pri tem ne gre samo za en problem, kot je naprimer konkurenčnost ali harmonizacija. Če si pogledate Martinik in Guadeloupe, v, na Martiniku je kar 20 odstotkov prsti, torej 20 odstotkov ozemlja, tisoč kvadratnih metrov onesnažujejo te snovi. Te snovi onesnažujejo ne samo prstem, več tudi obaljne pasove in podtalnico. Kar seveda povzroča tudi problem javnega zdravja. Če ni prepozno, predlagam, da parlament preuči primer Martinika. To je primer, ki je dobro znan tudi Franciji. Predvsem je treba spodbujati nove trajnostne alternativne rešitve, kot je uporaba biopesticidov in tako naprej. Nikar ne pozabimo, kakšen vpliv imajo pesticidi na floro in fauno, zlasti na čebele. Prav tako moramo paziti na prosto trgovino teh snovi, predvsem snovi, ki prihajajo iz tretjih snovi. Hvala. Hvala lepa. Ena minuta za sinot. No, mi si želimo seveda zavarovati javno zdravje, ne smemo pa pozabiti na to, da so kmetje tisti, ki proizvajajo dobro hranljivo hrano, ki je osnova za dobro zdravje. Sama prihajam iz države, kjer se kmetje starno borijo z plesnimi in tako naprej. Plesen, tako kot insekti, pride in gre. Če bi preprečili uporabo pesticidov, na Irskem ne bi mogli gojiti žita in krompirja. Vendar ima ta predlog zakonodaje že določen vpliv. V naših medijih se že tiskajo članki v katerih se spodbuja uporaba genetsko modificiranih proizvodov, kar bo še bolj škodilo okolju. Če bomo uporabljali pesticide na smotren način, tako kot to počnejo na irskem, je to bolje, kot da uporabljamo genetsko modificirano hrano, ki lahko vpliva na DNK. Zato je bolj kot kdajkoli potrebno, da naredimo celotno oceno učinka. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ena minuta, Le Rochinelle. Gospod predsedujoča, kolegice in kolegi. Svet, parlament in komisija so upravili trialog. 18. decembra so sprejeli besedilo o pesticidih. Zdi se, da je to besedilo ravnoteženo, ker upošteva tako interese kmetov, kot tudi potrebo potem, da se zaščiti okolje, tudi zaščitena območja. Sam sem spremljal od blizu to vprašanje in sem vesel nad doseženim rezultatom, ki bo kmetom omogočil, da še naprej nadaljujejo svojo gospodarsko dejavnost, ne da bi jih pri tem kaznovali s popolno odpravo fitofarmacijskih sredstev in pesticidov. Zato naj vas opomnim, da v Normandiji proizvajalci agrumov in zelenjava že dolgo časa sodijo v sam vrh trajnostne proizvodnje. Vemo pa, kakšne bodo proračunske posledice reforme SKP-ja. Mi moramo zaščititi tiste, ki opravljajo to pomembno delo. To delo pa je, da ohranjajo podeželje, da proizvajajo take izdelke, ki so zdravi zelo vesel sem, da je zdrava pamet zmagala pri tem vprašanju. Najlepša hvala. Zdaj pa dve minuti, Anja Weisgerber. Izvolj. Spoštovana gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Jutri bomo glasovali o novi ureditvi za pesticide. To je stvar, ki je zelo emotivna in zadeva predvsem prebivalce. Mi vsi si želimo sveže, zdrave prehrano eh, po dostopnih cenah, brez uporabe pesticidov. Eh, dogovor, ki smo ga dosegli, je pogoj za realizacijo tega. E, mi se zauzemamo za več e, zdravja, za zaščito zdravja. E, vedno pa bi bilo treba dajati prednost znanstvenim kriterijem, ne pa političnim. V prvem branju je rezultat trialoga velik napredek. E, skoraj 80 odstotkov vseh aktivnih snovi ni prizadetih. Prizadeti so samo tiste snovi, ki predstavljajo nevarnost za ljudi in to na znanstveni osnovi. S tem bomo tudi v prihodne imeli na voljo dovolj pesticidov, da bomo lahko trajnostno gospodarili. Prepovedane pa bodo tiste snovi, ki so dejansko nevarne. E, pri e, dovoljenjih ne bo šlo za 27 različnih nobenih eh, odobritev, temveč samo za cone, kjer se bo odobravalo. Države članice bodo morale med seboj si priznavati eh, avtorizacije. Eh, na ta način bomo dobili harmonizacijo tudi na področju pesticidov imamo enako eh, visoko raven eh, zaščite in omogočamo kmetijstvo v Evropi. Zdaj bomo dobili dejansko notranji trg in enotne konkurenčne pogoje in tudi velik napredek za varstvo zdravja. To je lep uspeh za potrošnike in kmetovalce. Hvala lepa. Najlepša hvala, zdaj pa dve minuti, Tatjana Serbu. Izvolite. Uporaba pesticidov v kombinaciji z učinkovitimi kmetijskimi metodami je izredno pomembna za eh, zaščito potrošnikov in za varstvo okolja ter pridelavo zdrave hrane tveganja pri uporabi pesticidov in določanje eh, ravni za posamezne proizvode eh, bo pripeljalo do tega, da bomo imeli trajnostno kmetijstvo. Kakovost eh, prehrambenih sredstev v Evropski uniji je rezultat uporabe, pametne uporabe pesticidov. Večja uporaba pa bi lahko vplivala negativno na zdravje ljudi. Tudi Romunija ima zelo dosti kontaminiranih površin, eh, kjer eh, se kažejo te nevarnosti in to bo eh, ogrožalo tudi še naslednjo organizacijo. Pravo upravljanje s pesticidi in drugih sredstev za zaščito rastlin in pridelava trajnostnih proizvodov, vse to bo pripeljalo do tega, da so potrošniki zaščiteni, da se varuje zdravje ljudi in da se lahko eh, pesticidi trajnostno uporabljajo. Na vsak način pa je stvar takšna, da imamo v Romuniji velike površine, kmetijske površine, zato je treba eh, uporabljati pesticide iz eh, letal. Tu nažalost ni nobenih alternativnih možnosti eh, da bi bolje zavarovali okolje. Zato mislim, da kompromis, na katerega smo se dogovorili, je dober kompromis in na ta način bo možna trajnostna uporaba pesticidov. Poleg tega pa eh, so s tem zavarovani ljudje in na ta način se varuje tudi zdravje in okolje. Hvala lepa. Besedo ima za minuto in pol uh, Olga Kram, uh, gospod Kramer. Hvala, gospa predsedujoča. Pesticidi so obratna sredstva kmetijstva. E, potrebujejo kmetovalci pesticide zato, ker gre za zaščito kulturne krajine mi eh, vodimo razpravo o pesticidih na malo iracionalni ravni. Vplivi eh, prve pozicije v parlamentu, da se prepove pesticide, eh, bi pomenilo manjše pridelavo eh, kulturnih rastlin. V trialogu pa so našli kompromis, ki je še sprijemljiv in ohranili smo Eh, ureditev eh, z izjemami za določene države. Poleg spremljivih kompromisov pa bi morali priti do dokončne eh, definicije endokrinih substanc. To moramo dati znanstvenikom čas, da pripravijo znanstveno utemeljeno razlago. Meni je zelo žal, da nismo ocenili vseh vplivov sedanje ureditve. Hvala lepa, zdaj pa za eno minuto Vojčihovski. Hvala, gospa predsedujoča. Zdaj bomo pripeljali to delo k koncu, namreč zagotavljamo varstvo potrošnikov v Evropske unije Ta kompromisni predlog se nam zdi dobro in dober in mislim, da je v korist varstvu potrošnikov, s tem pa tudi ne ogrozimo, ogrozimo evropske kulture. Vsaka sprememba pa povzroči stroške, stroške za kmete, ki morajo biti konkurenčni na mednarodnem trgu. Zato morajo plačati več za bolj varne pesticide. Naj ponovim tisto, kar sem že večkrat povedal. Uvesti moramo više zahteve za kmetijske delavce in proizvajalce hrane, ampak enaka pravila moramo uporabljati tudi za uvoznike hrane izven Evropske unije. Če tega ne bo, bomo samo kontraproduktivni. Hvala. Ena minuta, Alistair. Gospa predsedujoča, ne sprejemam tega, da imamo zdaj uravnotežen svežen pred, pred sabo. Mislim, da imamo tukaj dve nespametnosti. Po eni strani nimamo ocene vpliva in bomo kar prepovedali številne, števila fitofarmacijska sredstva brez nadomestil in avtohtona proizvodnja hrane bo precej ogrožena zlasti, kar zadeva žitarice. S tem bomo spodbudili vedno večjo odvisnost od uvoza iz držav, ki jim to ni nič mar. Večkrat sem že govoril o tem, tudi o znanosti, ampak kakšna znanost je to, ki nima prave ocene vplivov. Druga nespametnost pa je ta, da sploh v naši državi, ki je najbolj prizadeta zaradi tega, je v tem, da moramo imeti kvalificirano večino v svetu, ko glasujemo o tem predlogu. Zaradi tega, ker moramo imeti glasovanje s kvalificirano večino, smo se znašli v tem položaju. In mogoče bi kdo rekel, da bi morali v to kategorijo spraviti še več tem. Dve, zdaj pa dve minuti. Richard Zeber, prosim. Hvala, gospa predsedojoča. Mislim, da gre tu za zelo dober kompromis, ki ga bom na vsak način podprl in tu se tudi zahvaljujem vsem, ki so pri njem sodelovali. E, mislim, da nam je na vsak način uspelo e, vključiti vse cilje, ki smo jih zasledovali na področju zaščite. E, in jaz mislim, da gre tu za velik napredek. Pomembno je bilo, da smo našli balanso med cilji za varstvo in pa kot cilji eh, notranjega trga, pa tudi med posameznimi cilji zaščite, smo prišli do uravnovešenega rezultata. Pomembno je bilo, da smo upoštevali različna načela, kot naprimer eh, to, da se vse temelji na znanstvenih osnovah, ne pa na emocijah. Drugič, na vsak način eh, smo ostali pri eh, pristopu eh, tveganja. Eh, v celotni zakonodaji. Jaz mislim, da je to izredno pomembno predvsem za udejanjanje te zakonodaje. Istočasno pa je treba pomisliti, da zdaj pri udejanjanju ne smemo dajati prednost uvozom eh, in eh, ne smemo eh, zanemarjati proizvodne v državah samih. To je stvar, ki jo moramo še rešiti. Ampak mislim, če bomo te načela, ki so uravnovešena, upoštevali, lahko s tem kompromisom živimo živimo. Če govorimo o podrobnostih, je zame posebej pomembno, da predvsem pri varstvu voda morajo države pokazati dovolj prožnosti, e, eh, subsidijarnosti, da bodo lahko reševali svoje probleme. Ne, ne, ni mogoče primerjati Holandije z Nemčijo oziroma Grčijo. Pomembno je, da uporaba pesticidov je v Naturi 2000 eh, omejena na minimum. E, to, to je izredno pomembno za to območje. To je na vsak način kompromis, ki bi ga lahko, po mojem, vsi podprli. Hvala lepa, zdaj pa Bogdan Golik, eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča. Najprej naj čestitam avtoricama poročila. Zaradi omejenega časa, ki ga imam na voljo, pa bom se dotaknil samo poročila gospe Klas. Tukaj imamo sistem usposabljanja in certificiranja proizvajalcev pesticidov, ampak tukaj moramo zagotoviti tudi to, da bo zagotovljeno vzajemno priznavanje med državami članicami, zlasti ko gre za priznavanje certifikatov. Direktiva pravi tudi, da naj se ohranijo domača pravila za certifikacijsko opremo in za opremo, ki se uporablja za uporabo pesticidov. Vzajemno priznavanje moramo zagotoviti tudi, ko gre za preskušanje. Še posebej to velja za področja ob mejah, kjer se uporabljajo pesticidi. Pa še nekaj naj omenimo, o čemer tukaj ne govorimo. Tu gre za specifiko gozne proizvodnje. Minuten, eh, Lambert van Nistelrooy. Uh, van Nistelrooy. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot predstavnik nizozemske sem zelo skrbno, pa tudi malo zaskrbljen prebral to eh, direktivo, ta, ta predlog. Nizozemska, eh, velik del naše države leži pod morsko gladino. Zato pa nas ne moramo tako delati z temi eh, tamponskimi conami, kot je predpisano v Evropi. To enostavno pri nas ne gre. Eh, in to onemogoča trajnostno kmetijstvo. Te majhni obrati, potem proizvodna eh, tulipanov, eh, paradižnika, eh, tu smo zelo močni in zato moramo na vsak način točno pogledati, kakšen kompromis bi nam ustrezal. Kompromis, ki ga imamo zdaj, je dosti boljši, kot smo ga dosegli prej v odboru. Zato smo mi iz EPP-ja e takrat glasovali proti. Zdaj pa moram reči, da smo to delno zadovoljni. In zdaj uh, imamo tudi ta sklad za majhne proizvajalce. Uh, To je neke vrste pobuda te tri cone, ta ureditev, e, avtorizacija, registracija, dovoljenje. To je dosti bolj e, blizu eh, praksi, kot je bilo prej. Gre pa za odobritev proizvodov zunaj Evropske unije. Tu moramo igrati pionirsko vlogo. Mi e, moramo videti, kaj je treba tu še narediti. Predvsem moramo paziti na ovoz iz drugih držav. Eh, naprimer o tem bi bilo treba govoriti tudi v STO-ju. Eh, tu bi bilo potrebno to temo obravnavati. Jaz se strinjam z predlogi, zahvaljujem se poročevalkama, eh, gospe Glas in Heniko, ampak mi moramo na vsak način reči, mi države EU-ja se bomo držali na to, kaj pa vsi ostali. Mislim, da je to še stvar, ki zaenkrat še ni rešena in predstavlja še določen problem. Eno minuto tabajdi. Najlepša hvala. Poštovani spoštovana gospa predsedujoča, dragi kolegi. E, to je zagotovo en dober kompromis, ampak kar zadeva mačarsko, mačarski poslanci tega poročila ne morejo sprejeti. Zato, ker to poročilo, torej ti predlogi e, škodujejo evropskemu kmetijstvu. E, to ureditev con, to je nekaj umetnega in tudi ne upošteva subsidijarnosti v Evropski uniji. Kot je bilo že rečeno, tu se ne omogoča prožnosti. To škoda je evropskemu kmetijstvu, ker bo e, tveganje večje, e, stroški proizvodne se povečujejo in že mnogo jih je reklo, da proizvodi zunaj Evropske unije so proizvodi, ki jih ni možno kontrolirati in eh, to predstavlja torej veliko nevarnost. Kar zadeva okoljske vidike, pa je treba povedati, da se eh, pesticide prepoveduje na ta način, pa se uvaja gensko spremenjene proizvode, kar pa ne bi hoteli. Kolega McGuinness. Hvala, gospod predsedujoča, in hvala vsem, ki so sodelovali pri pripravi teh zelo pomembnih poročil. Naj se navežem na nekaj prispevkov danes. EU nima trenutno nadzora nad trženjem in uporabo teh kemikalij, ampak pri hrani in ostankih pesticidov imamo kar stroga pravila. Ne razumem tistih, ki pravijo, da ne potrebujemo dodatnih pravil pri uporabi fitofarmacijskih sredstev in tisti, ki pravijo, da je ta osnutek direktive slab za evropsko kmetijstvo. Komisar Dimas je rekel, da ljudi skrbijo pesticidi. Ja, ampak kako upravičene so te skrbi? Komisija mora povedati potrošnikom, da je veliko naše hrane proizvedene z uporabo fitofarmacevskih sredstev, zato da zagotovimo varno hrano. Ja, nekatere sestavine so zelo nevarne, ampak tveganja te uporabe so odvisna od načina uporabe in od najvišjih ravni ostankov, ki jih dovolimo v naši hrani. Kolikor vem, so naši kmetje in strokovnjaki dobro usposobljeni. 22 snovi bomo prepovedali na Irskem in Združenem kraljestvu. Nas precej skrbi proizvodnja in pridelava krompirja in žitaric. Vprašanje pa je, ali bo, bodo proizvajalci se odzvali na pripravo teh novih pesticidov. Komisija nima še odgovorov. Kaj pa, če ne bo alternativ? Še to se moramo vprašati kako bomo potem pridelovali žitarice in krompir. Tudi uvoz iz drugih držav je zelo pomemben. Tukaj moramo sodelovati z drugimi pridelovalci in proizvajalci Evropske unije. Komisija ne more samo reči, prepovedali bomo uporabo nekaterih snovi v Evropi, tisti izven Evropske unije pa nam lahko še vedno pošiljajo hrano, pri kateri so uporabljali pesticide, ki so zdaj prepovedani. Prosimo, da se tudi tega dotaknemo danes. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa Juzo dve minuti, prosim. Gospa predsedujoča, Jaz eh, se navezujem na poročilo Brajer in moram reči, da evropski kmetovalci seveda vedo, da uporaba pesticidov je zadeva, ki jo je treba skrbno preučevati, da je treba predvsem paziti na zdravje ljudi. Kljub temu eh, pa slišimo, da ima ta sektor velike probleme, to se pravi, eh, predvsem verjetno zaradi tega, ker nismo ocenili vplive udejanjanja tega teh ukrepov. E, to bo v prihodne zagotovo. Eh, povzročilo, da bo naprimer eh, prišlo do novih škodljivcev, predvsem v sredozemlju pri cvet, eh, rožah in podobno. Jaz ne vem, to, kar so dosegli v trilogu, to je rezultat dolgoletnih pogajanj, zaradi tega sploh ne bom kritiziral. Hotel bi poudariti, hotela bi poudariti na to, da pri endokrinnih snoveh in borba proti njim vodi do tega, da bodo številne rastline izginile. Tudi insekticidi bodo izginili, ti so pa izredno pomembni za kmet. Tistvo. E, obstaja e, dovolj aktivnih snovi, da bi lahko preprečili vse bolezni kljub eh, dejstvu, da nevarnost ni v proizvodu, temveč v napačni uporabi. Kar zadeva špansko delegacijo EPP-ja, bi hotela povedati, da bomo podpirali tiste predloge, ki eh, pojasnjujejo tudi vplive uporabe tega predloga. In poleg tega pa bi hoteli povedati, da Če bo ta direktiva sprejeta, bo to pripeljalo do zmanjšanja proizvodne hrane, k povečanju cen, kar pa bo seveda tudi imelo za posledico, da eh, bomo imeli probleme, proti katerim se zdaj borimo. Zdaj pa za dve minuti stradi. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Glede poročila, gospe Brajer, komisiji pravim naslednjem. Zakaj ste proti oceni vpliva? Kaj je tako pomembno, kaj skrbi komisijo glede ocene vpliva. Nimamo znanstvenih dokazov, ki bi rekli, da nekateri teh proizvodov so nevarni za zdravje ljudi. Nekatere so, ampak kar nekaj ste jih tukaj navedli, za katere predlagate, da se prepovejo. Triazol je eden od njih. Ta je pomemben za proizvodnjo žitarici pšenice v Evropski uniji ni vam uspelo, komisija, da obvestite javnost o tem, da v Evropsko unijo prihajajo GSO pridelki. Niste uspeli poročati tudi o maksimalnih vrednostih ostankov. In mogoče, če boste nehali govoriti, boste slišali, kaj vam imam zapovedati. Niste uspeli poročati o najvišjih mejnih vrednostih ostankov. Če bomo prepovedali te proizvode v Evropski uniji, kaj boste naredili z uvozom iz drugih držav? Kaj ti drugače lahko rečemo, no, ti proizvodi bodo tako ali tako prihajali Evropske unije, ampak ljudi to ne bo skrbelo. Kmetje po vsej Evropske uniji so najbolj odgovorni ljudje, ko gre za pridelavo hrane. In če jim rečemo to, da bodo morali sprejeti to zakonodajo, jim to ne bo všeč. Saj noben kmet ne želi uporabljati kemikalije, ki je nevarna za zdrave ljudi. Dovolite še dve misli. V dveh letih bomo baterijske kletke eh, prepovedali, kolikor vem, in tudi to je zelo pomembno. To skrbi javnost, ampak skrbi me, da niste uspeli vzpostaviti zakonodaje, ki bi to omogočila. Kmeta moramo dati priložnost, da se dokažejo in da dokažejo, da so ti prezvori varni. Hvala. Dank. Najlepša hvala za minuto kolega Petrle. Lepa spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana komisarja, kolegice in kolegi. Zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neodgovorne rabe pesticidov jasno je da ne moremo imeti več zdravja in manj raka <laughs> E, zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neodgovorne rabe pesticidov. jasno je da ne moremo imeti več zdravja in manj raka s čedalje bolj zastrupljeno hrano. govorimo o enem od ključnih vprašanj v zvezi z okoljem in zdravjem zato nam ne morejo pomagati kozmetične akcije ampak sprememba razvojne paradigme. delo ki sta ga opravili kolegici christa klaß in hiltrud breyer sporočevalci v senci je korak v pravo smer in zato jima izražam vse priznanje. vesel sem da obe poročili odpirata več front prizadevanj hkrati ki zajemajo proizvajalce prodajalce in uporabnike pesticidov hkrati pa zahtevamo nacionalne akcijske plane s kvantificiranimi cilji. zelo pomembno se mi zdi da je vključeno tudi obveščanje sosedov kar je pomembno ob ljudeh še posebej za čebele to pomeni da lahko preprečujemo škodo že s samo pozornostjo do tistih ki bi jih lahko prizadeli. v direktivo smo zapisali da države članice lahko v svoje nacionalne akcijske načrte vključijo določbe o obveščanju sosedov raje bi videl da bi zapisali da morajo to storiti. prepričan sem da je mogoče dati več prostora zaščiti rastlin z nekemičnimi se pravi biološkimi in mehanskimi sredstvi. Najlepša hvala. Dve minuti, Daniel Periš. Uh, Gospa predsedujoča, komisar. No, pred manj kot enim letom smo govorili o varnosti preskrbe s hrano in rekli smo, da ne bo dovolj hrane na svetu kmali. Zdaj, leto kasneje, pa govorimo o tem zakonodajnem paketu, ki ima potencial zmanjšanja proizvodnje hrane v Evropski uniji. In tukaj imamo določeno lekcijo, ki se jo lahko naučimo iz tega. Zagotoviti moramo, da bomo lahko plačali za to proizvodnjo hrane. Ta zakonodaja bo prizadela pridelavo krompirja, pšenice in drugih. Dve najslabši sezoni smo imeli v zadnjih v zadnjih letih. Fungicide smo potrebovali pri nas tudi za predelavo krompirja. In če ljudje ne bodo imeli krompirja, kaj bodo jedli? Ja, jedli bodo riž in testenine. Riž je zagotovo eh, ena od stvari, ena od hran, ki je primankuje. Veliko teh pesticidov in fungicidov se uporablja, ampak če se uporablja na pravilen način, nimamo težav z uporabo le teh. In lahko pridemo do dobre hrane. Če, boste, če pa pravite, da bomo ustavili uvoz teh pridelkov, pri katerih so se uporabljali prepovedani pesticidi v Evropski uniji, verjetno vam to ne bo uspelo. Mislim, da moramo res spoznati, da je dejstvo, da moramo v Evropi pridelovati več hrane in to na varen način. Zagotoviti moramo, da zmanjšamo raven pesticidov, ki jih uporabljamo in to moramo zagotoviti z usposabljanjem ljudi, da bodo znali pravilno škropiti. Zato vas pozivam, pripravite oceno vplivov. Pred dvema letoma ste jo pripravili potem pa smo imeli dve najbolj mokri poleti. Zato potrebujemo novo oceno vplivov. Hvala lepa. Nekaj v zvezi s poslovnikom. Izvolite. Mr. Strun Steven has offered me his two minutes. Gospod Strun Steven mi je ponudil dve minuti, lahko to izkoristim, ker njega ni tukaj. Bitte schön. Izvolite. Pretirane trditve nam otežujejo razločevati dejstva od namišljenih dejstev. Ja, seveda moramo nadzorovati uporabo pesticidov in če jih ne bomo uporabljali na trajnostni način, so lahko nevarne tako za uporabnika kot za okolje. Ampak, če se uporabljajo na trajnostni način in če se MRL-ji upoštevajo, potem je tveganje za potrošnika zelo majhno. Predlog glede aktivnih snovi mora temeljiti na oceni vplivov. Alkohol, čisti alkohol je tudi nevaren, če ga pijete. Vemo, kaj se zgodi, če pijemo čisti alkohol, ampak če ga ustrezno razrečimo in uporabljamo na trajnostni način, predstavlja minimalno tveganje. To sta dve ključni vprašanje. Torej, ocena vplivov se je že omenjala, znanstvene opredelitve so prav tako bile že omenjene. Vse to potrebujemo. Pozitivno pri tem pa je, da tudi obdobje za derogacijo omogoča, večja vlaganja v raziskave in razvoj. Zato povizam, pozivam agrokemično industrijo, da vlaga v to področje, v raziskave in razvoj, da omogočimo uvoz samo tistih pridelkov in proizvodov, ki uporabljajo pesticide v skladu z našimi pravili. Če bo tako, potem mislim, da ne bomo imeli težav s tem zakonodajnim svežnjem zato ga podpiram. Hvala. Zdaj prehajamo na točko KTI. Ena minuta, Kolberg. Izvolite. Hvala za besedo. No, zainteresirane strani so že zgodaj v začetku zakonodajnega postopka izpostavile, zakaj je treba to področje urediti. Veliko kmetov je bilo predvsej zaskrbljeni glede tega dosjeja. Nemci veliko krat menijo, da Brusel uvaja nova pravila, ne da bi jih vprašal za njihovo mnenje. Pravila pa morajo biti taka, da spodbujajo odgovornost, da ljudje ne bodo imeli občutek, da so to pravila bruselskih birokratov. Države članice imajo na voljo sredstva v obliki lokalnih predstavnikov, ki lahko pomagajo kmetom. Pridelke iz trgov izven Evropske unije moramo uravnotežiti in moramo vedeti, kako so bila pridelana. Vse zainteresirane strani mora dobiti ustrezne informacije. Zdaj pa eh, kolegica Suzana Rojtova. Hvala lepa. Kot zdravnica sem zelo občutljiva na vprašanje naše odgovornosti do potrošnikov. Izločiti moramo fitofarmacijska sredstva, ki so navarna za potrošnike. Obenem pa razumem, da sta poročevalki našli ustrezno rešitev, ki industrijo pozivajo k in prisiljujejo k pripravi bolj ustreznih pesticidov. Države članice in komisija morajo brez kompromisno preverjati ali živila in tudi rože izven Evropske unije niso bile podvržene rabi pesticidov in fungicidov. Tu ne gre samo za živila. Ne smemo dovoliti izkrivljanja konkurenčnosti. Pridružujem se tudi tistim, ki kritizirajo komisijo, da ni izvedla ocene vplivov in da zato ne moremo dobro razumeti, zakaj gre pri tej zakonodaji skp uh, je veliko škodovala britanski kulturi in seboj prinesla tudi velike finančne in ekonomske stroške. Zdaj pa imamo tukaj zakonodajni svežen o pesticidih. 15 odstotkov pesticidov naj bi prepovedali. Po oceni bi taka prepoved pomenila od 26 do 62 odstotno zmanjšanje pridelka krompirjev in tudi pri drugih vrstah zelenjave bi prišlo do 25 do 70 odstotnega zmanjšanja pridelka. Maloprodajne cene pa se zvišujejo in ljudje tega ne morejo več plačevati. Zanima me, če lahko poročevalki povesta imena ali identiteto vsaj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 direktiva, o kateri se tukaj govori. Moram reči, da sem zelo vesel, da to uh, sodi v nacionalno pristojnost. Uh, podpiram uh, predloge uh, na ravni držav članic. Uh, vesel sem tudi, uh, da smo dobili kompromis uh, v zvezi z uporabo pesticidov. Uh, osnutek je prav viln, če gre za prepoved sredstev, ki škodujejo zdravju. Vidim pa en problem v zvezi z nadzorom snovi iz tretjih držav. Morali bi imeti en sistem. Ni treba, da si strokovnjak, eh, pa da si ves preplašen, če pomisliš, da Mačarska sodi zdaj v eno cono skupaj z Irsko, kjer je so pogoji seveda popolnoma drugačni. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hotel bi povedati, da zdaj o nekaj, kar se še ni razpravljalo. Mi imamo zdaj, upam, kompromis, ki je pameten. Ampak kaj smo delali po poti do tega kompromisa. Spomnimo se mesece dolge razprave, kjer smo imeli e, zelo različna mnenja e, na eni in na drugi strani. Vse to se je so mediji z veliko navdušenostjo eh, reproducirali in eh, to je povzročilo seveda zopet, eh, da so ljudje prepričani, da Evropa dela vse narove, da ne upošteva strahov in želja prebivalcev. Imamo eno rešitev, kompromisno rešitev, ki se večina z njo strinja. Kaj pa bojo v medijih o teh pisali? Nič ali pa zelo malo. Zdaj pa sledi kolega Cikjarski. Hvala lepa. Gospe in gospodje, prvič se je zgodilo, da je Evropska komisija, parlament in Evropski svet razpravljajo o vprašanjih, ki so povezana z varnostjo preskrbe s hrano in varnostjo hrane. Zagotoviti moramo, da bodo uredbe in regulativa jasna, da bodo temeljene na dosedaj znanem znanju, zlasti na področju, kot je proizvodnja hrane. Zato potrebujemo nenehno spremljanje vplivov te regulative, te zakonodaje. Pričakujemo, da, bo da bodo znanstvena dognanja koristila potrošnikom in izboljšala javno zdravje. Obenem pa vemo, da bo to zvišalo stroške proizvodnje. Tudi govorimo o finančnih sredstvih za SKP, govorimo o tem. Preveriti moramo tudi, ali bo uvožena hrana izpolnjevala naše zahteve. Naj opozorim na amandmaje, na spremembe, ki smo jih vložili. Hvala. Hvala lepa sedaj pa sledi eh, bens nicholson Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, moram reči, da imam pomisleke glede tega zakonodajnega svežnja in kako bo to vplivalo na prihodnost SKP. Podpiram gospoda Strdija v njegovi izjavi in upam, da bomo lahko podprli industrijo v prihodnje. Ja, seveda potrebujemo zakonodajo, ampak potrebujemo dobro zakonodajo in ne smemo škodovati proizvodni. Potrebujemo oceno vplivov, tako bomo vedeli, kakšne bodo posledice. In to je tisto, kar zdaj potrebujemo, tega pa sedaj nimamo. Več dejstev potrebujemo, ne fikcije. Opreti se moramo na dejstva. ne moremo nadzorovati vsega, kar uvažamo. In tukaj ima komisija dvojne standarde, dvojna merila glede tega, kaj bomo dovolili, da pride Evropsko unijo. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na komisijo. Besedo ima komisar Dimas. Izvolite. Gracias, Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil vsem tistim, ki so danes pregovorili. Predvsem bi se hotel zahvaliti za te konstruktivne predloge. Na osnovi besedila, ki smo ga uskladili, smo dobili kompromis, ki je tudi zelo uspešen kompromis in na tej osnovi bodo države pripravile nacionalne načrte in opredelile, kateri cilji veljajo za eh, zmanjševanje nevarnosti. To služi tudi temu, da bodo države članice lahko zasledovale uporabo pesticidov, eh, kar je vedno vodilo do problemov. Zdaj lahko spremejo tudi cilje za zmanjšanje uporabe teh teh snovi. To je pomemben korak naprej. In ne glede na varstvo zdravja evropskih prebivalcev in okolja, bo ta predlog eh, pozitivno vplival tudi na gospodarstvo. Ampak to velja seveda tudi za zdravje, za zdravstvene sisteme in to velja tudi za manjšo uporabo pesticidov, kar bo imelo zagotovo pozitivne učinke. E, poleg teh nacionalnih načrtov je kompromis opredeljen tudi tako, da predlaga druge pomembne vidike, naprimer preventivo v okviru integriranega upravljanja z škodljivimi snovmi eh, in tu se upoštevajo tudi nekemična sredstva. Eh, potem eh, zaščita sosedov, konkretno bi morali Eh, nacionalni akcijski načrti zaobsegati tudi določila o osebah, ki so izpostavljena tem snovem, naprimer eh, tudi zaradi posipavanja mm, oziroma škropljenja. Poleg tega gre tu tudi za uporabo pesticidov iz zraka v stanovanjski predeli, kar naj bi bilo prepovedano. E, tu gre za določene certifikate, e, ki bodo obstajali in tu je treba priti do vzajemnega priznavanja, to je izredno pomembno, pomembno je, da razširjamo informacije o pesticidih in samo nekatere kategorije eh, majhnih kmetovalcev so izvzete iz teh določil. Eh, kar zadeva eh, uporabo iz zraka, imamo tu tudi nekaj izjem in tu imamo postopek, dvostopenski postopek. Najprej bomo imeli načrt za uporabo iz zraka in druga stopnja pa bo potem Eh, opredelitev postopka. E, to je treba vse čist natančno napisati, gospa predsedujoča, prihajam k koncu. Jaz moram reči, da je komisija zadovoljna z nadaljevanjem obravnave in e, upam, da se bo torej to, ta kompromis sprejel. Sedaj pa v imenu komisije, gospa Vasilju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem za zelo zanimivo razpravo. Hvala lepa za vaše plodno sodelovanje. Komisija daje velik pomen temu dosjeju. Tudi sama sem se osebno zauzela za zagotavljanje čim višjega varstva zdravja ljudi. V času trialoga smo imeli obsežne razprave, tudi poročevalki sta se uspešno udeležili teh razprav, za kar se jima zahvaljujem. Komisija podpira skupno stališče in lahko tudi podpre predlog, do katerega smo prišli v drugem branju. Ohranili smo vse inovativne predloge, še zlasti kar zadeva kriterije za odobritev, s katerimi bomo zagotovili to, da se tiste snovi, ki so škodljive za zdravje ljudi, odpravi oziroma se jih nadomesti z ustreznimi alternativami. Prav tako smo izboljšali medsebojno priznavanje in zamenjavo nekaterih proizvodov z varnejšimi alternativami. Naj pa se odzovem na nekatere izmed pripomb, ki so bile danes tu podane. Komisija ocenjuje, da samo štirje odstotki snovi, ki so trenutno na trgu, ne bo več v porabi zaradi endokrinih učinkov in samo 2-2 odstotka snovi zaradi tega, ker so rakotvorne, mutagene ali škodljive za razmaževanje. Številne snovi, ki so trenutno prisotno na trgu in ki jih verjetno v okviru nove uredbe ne bi potrdili, bodo omejene na manj kot 25 snovi. Ta ocena je bila potrjena tudi v poročilu švedske kemične agencije. Prav tako je ta ocena skladno z revidirano oceno učinka, ki jo je opravil direktorat za varnost pesticidov iz Združenega kraljestva. Naj izpostavim tudi to, da bodo ti novi kriteriji veljali tudi za že odobrene snovi, ko bo šlo za obnavljanje potrditev teh snovi, To pa bo potekalo leta 2016. Komisija bo torej imela na voljo več kot dovolj časa za to, da razvije nove varnejše snovi. Prav tako bi rada omenila nekatere pripombe, ki so bile podane v zvezi z uvoženo hrano. Naj vas opozorim na to, da od leta 2008 naprej imamo na voljo uredbo o MRL-jih, ta uredba se sedaj izvaja. Tudi aktivne snovi niso odobrene za uporabo v kmetijstvu v Evropski uniji, če MRL-ji niso sledljivi v snovi. To velja tako za proizvedeno hrano v Evropski uniji, kot za uvoženo hrano, kot krmo izvan Evropske unije. Pri tem se upošteva tudi to, ali snov predstavlja kakšno grožnjo za zdravje ljudi, ali ima snov kakšen vpliv na okolje. To velja tudi za tiste snovi, ki so v pristojnosti tretjih držav. V tem primeru se v Evropski uniji ne sprejme uporaba tega pesticida obdelan pridelek, ki eventualno ne predstavlja tveganja za potrošnika v Evropski uniji, lahko dopustimo na Evropski trg. In tretja država lahko pri tu vrstnih obdelanih proizvodih, ki ne predstavljajo nobene grožnje za zdravje ljudi, zaprosijo Evropsko unijo za potrditev tega blaga, če predložijo ustrezno dokumentacijo, v kateri dokažejo, da ni nobenega škodljivega učinka. To mora uradno sprejeti tudi EFSA, potem pa se ta odločitev prenese v zakonodajo. Toliko v zvezi z uvoženo hrano. Kar pa zadeva direktivo, ki jo bomo upam sprejeli. Komisija meni, da je ta sklepen kompromis dobro uravnotežen, da dosega cilje, ki smo si jih zadali tako na področju varstva okolja kot varstva zdravja in tudi zagotavljanja dostopnosti pesticidov za kmete. Sedaj bo treba še zaključiti ta sporazum iz drugega branja, kar je zagotovo dobro tako za svet kot za parlament, ker bosta s tem začela novo leto z dobro perspektivo, ki bo omogočila večje zdravje ljudi in tudi boljšo prihodnost za kmetijstvo. Sprejeli smo specifične ukrepe, kot je tudi spodbujanje varnih proizvodov. Tisto, kar smo dosegli, je zelo pomembno. Rezultat je sad delo vseh nas. Ta rezultat služi tudi kot izvrsten zgled za to, kako lahko medsebojno sodelovanje institucij koristi našim državljanom. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa besedo predajem poročevalki gospe Klas za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Danes lahko z najmodernejšo analitiko uh, ugotovimo, da je košček sladkorja v Bodenskem jezeru. Uh, Ampak pomembno je, kaj nam to pove, kakšen je rezultat tega, kakšni so vplivi tega. Pomembno je torej, da se oceni situacijo. E, na vsak način je treba doseči uravnoteženje med zdravjem ljudi in pa omogočanjem proizvodne e, hrane. In vprašanja Kolegice in kolegi, vi ste to postavili, po mojem mnenju, eh, so to vprašanja, na katera komisija ni zadostno odgovorila. Eh, tu eh, odpade dva, dve snovi, štiri snovi, ostane 25. Ne, to ni prav. Mi hočemo imeti natančen izračun, ki ne upošteva samo ekonomske kriterije, temveč tudi zdravstvene. Tu gre za evalvacijo in jaz mislim, da komisija mora na vsak način temeljito eh, oceniti vplive te novih predlogov, te nove zakonodaje. In tu je treba vključiti tudi znanstvene raziskave. Eh, znanost gre naprej. Eh, to, eh, tu imamo več možnosti, da sodelujemo in države članice bi morale se usmeriti v določene raziskave, ki omogočajo bolj eh, nenevarne pesticide. Nam je uspelo, da smo iz različnih izhodišč prišli do dobrega kompromisa. Za novo leto si želim bolj pozitivno razmišljanje, kajti eno stvar moramo povdariti, kar je do zdaj manjkalo. Pesticidi nam zagotavljajo zdravo in zadostno količino hrane in ohranitev kulturne krajine v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa gospod Brajer za dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča, tudi jaz bi se hotela zahvaliti za živahno razpravo. Moram samo še enkrat podariti. Ostaja pri tem. To je eh, na vsak način prekretnica za varstvo potrošnikov in tu je izredno pomemben trenutek za Evropo. Evropa kaže, da je pionir v svetu, kaj ti ta eh, predlog, da se prepove zelo nevarne pesticide, to je enkratno na svetu in jaz mislim, da smo na to lahko ponosni. Eh, tu imamo argumente, ki smo vedno znova slišali, vprašanje uvoze, da to ni rešeno. To ne drži, to vprašanje je rešeno. Z prepovedjo teh zelo nevarnih snovi, eh, je dejstvo, da če pride do uvoza, je to ilegalno. Če uvažamo uh, sadje in zelenjavo, morajo ti proizvodi upoštevati evropsko zakonodajo. Če pri uh, direktivi o uh, ostankih uh, najdemo pesticide, ki so prepovedani v Evropi, je ta proizvod uh, ilegalen. Naprimer tudi banana iz Kostarike, ki se obdeluje z snovmi, ki so pri nas prepovedane, je v Evropski uniji ilegalna. To se pravi, stvar je popolnoma jasna, to je popolnoma razjasnjeno. E, to je torej urejeno z direktivo o ostankih in zato ni nobenega razloga, da razširjamo paniko. E, jaz bi hotela samo še enkrat opozoriti na to, da je komisarka že poudarila, da če razmislimo v prvi študiji PSD-ja, je bilo rečeno 80 odstotkov pesticidov bo zginilo z trga, v vmesnem času pa se je to število zmanjšalo. Nažalost pa Eh, nihče ni omenil te korekture v tej študiji. Ja. Eh, prosim, eh, nima nobenega smisla, da razširjamo strah. Praznujmo raje uspeh, ki smo ga dosegli v korist državljanov Evrope. Gospa McGuinness, imate postopkovno vprašanje. Da, gospa, ker se mi zdi, da ljudje govorijo in ne poslušajo. Sveda sem poslušala gospo komisarko, ko je govorila o uvozu hrane. Mislim, da poročevalka in komisarka ne razumeta tega vprašanja. Kmetje ne bodo smeli uporabljati določenih snovi, njihovi bratranci izven Evropske unije pa lahko te iste snovi uporabljajo. Mi ne bomo našli ostankov v uvoženi hrani, ker gre za pravzaprav konkurenčno neenakopraven položaj. Mi se moramo lotiti glavnega vprašanja, ne pa teh dodatnih spremnih vprašanj, se upravičujem za jezo. Dobro, ne bomo še enkrat začeli z razpravo. Ne bomo še enkrat začeli s to razpravo, zagotovo ne. Gospa Breyer, pol minute imate. Hvala lepa. Sama sem zelo jasno povedala in tudi komisija je jasno povedala, kakšna je situacija. Če ne poslušate ali če ne želite prisluhniti temu, da smo rešili problem, ker to ne sovpada z vašo kampanjo v zvezi s to uredbo, no potem vam ne morem pomagati. Lahko pa še enkrat ponovim, da smo vse uredili že v uredbi o MRL-jih, torej problem v Evropski uniji je rešen. V Evropski uniji ne morete tržiti snovi, ki jih ne smete tržiti. In pika. Dobro, ne bomo začeli še enkrat z razpravo. Lahko nadaljujete z razpravo na hodniku. S tem smo zaključili skupno razpravo. Glasovanje bo potekalo jutri. Sedaj pa imamo na dnevnem redu ustno vprašanje v zvezi z akcijsko strateškim načrtom o mobilnosti v mestih. Vprašanje je naslovljeno na komisijo. Besedo predajam avtorju, gospodu Kosti, za pet minut. Gospa predsedujoča. Gospa predsedujoča, gospa komisarka, Komisija, katere članice ste tudi vi, je večkrat rekla, da bo objavila akcijski načrt o mobilnosti v mestih. Ta načrt bi moral biti svetu in parlamentu biti predložen že jeseni. Komisija